poseben pregled. In besedo dajemo poročevalcu. Hvala, gospod predsedujoči, cenjeni gospod komisar, kolegice in kolegi. S tem poročilom se ukvarjamo zaradi sporočila Komisije o kmetijstvu z v območjih z omejenimi možnostmi in sicer gre predvsem za eh, to, kako se določajo tako območja in gre tudi za novo obliko razmejevanja teh območij. Danes eh, se ta razmejitev opravi predvsem na, na, na osnovi nacionalnih meril, ki jih je več kot sto in ki so zelo različna v posameznih državah članicah ni zagotovljena enotnost teh meril in Evropsko računsko sodišče je to dejstvo tudi večkrat že kritiziralo. Komisija v sporočilu predlaga nov način razmejevanja na osnovi osmih eh, kriterijev, ki vodijo do popolnoma novega določanja teh območij parlamentu ni znano, kakšne bodo posledice teh meril, kaj ti simulacije območij, ki jih je komisija zahtevala od držav članic, eh, še niso na voljo in nismo imeli v pogled v te simulacije. Torej, da pa vzamem, kaj predlagamo v našem poročilu. Mislimo, da je sicer enotno določanje oziroma razmejevanje eh, smotrno, da se zagotovi enotnost eh, na evropskem območju. Razen tega smo mnenja, da je povračilo, ki naj bi bilo tudi rezultat tega razmejevanja, kajti eh, na osnovi tega naj bi se potem tudi izplačalo to povračilo. Torej, to povračilo je pomemben element kmetijske politike in omogoča kmetovanje tam, kjer uh, bi bilo sicer težje, torej v območjih z naravnimi omejitvami, predvsem tudi gorskih regijah. Ne moremo pa reči nič o kakovosti teh meril, kajti ti teritorijalne ozemeljske eh, simulacije oziroma simulacije območij trenutno nimamo, vendar obstajajo konkretni dvomi ali bodo ti kriteriji dovolj natančni. Razen tega je treba pojasniti, ali kriteriji, ki jih predlaga komisija, ali naj bi jih obravnavali vsak kriterij posebej ali pa bi lahko upoštevali tudi kumulacijo vseh kriterijev oziroma več kriterijev. Um, Naravne omejitve so pogosto razlog eh, različnih, eh, eh, eh, torej imajo različne razloge in zato je mogoče potrebno upoštevati tudi eh, kriterije v celoti oziroma več eh, kriterijev kumulativno. Razen tega gre tudi za vprašanje subsidijarnosti. Eh, Mogoče je dobro, da določamo grobe kriterije, da pa po drugi strani državam članicam eh, omogočimo tudi, da podrobno opredelijo te kriterije, razen tega je treba razmisliti o prihodnih določbah. To bo vodilo tega, da bodo nekatera območja izločenja iz eh, sedanjih eh, subvencij in zato tudi potrebujemo eh, ustrizno dolgo prihodno obdobje. Da povzamem, eh, mislim in to pravi tudi poročilo, da je treba sporočilo komisije še uh, izpopolniti in da je treba ponovno razmisliti o tem, kaj ti to vodi do velikih posledic za kmete, za kmetovalce. Ob koncu že, se želim prisrčno zahvaliti kolegicam in kolegom v parlamentu in tudi sodelavcem komisije, ki so v zadnjih mesecih sodelovali pri pripraviti ga poročila. Hvala. Ich danke auch. Tudi jaz se vam zahvaljujem. Gospod, ja, prosim. Halo? Ja, ja, danke, ja. Äh, hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi poročevalcu za odlično poročilo. Torej, podpora območjem z omejenimi možnostmi je pomemben del skupne kmetijske politike, da zagotovi kmetijstvo v Evropi v vseh območjih. Torej, da bi razvili enoten sistem za določanje teh območij je prav gotovo pozitivno, vendar kritično gledam na to, ali zadostuje osem meril, ki eh, so predvidena in tudi ne vem, ali so res primirna. In razen tega ne razumem, niti jaz, pa verjetno tudi ne poročevalec in eh, odbor za kmetijstvo, da nam komisija ni posredovala rezultatov simulacij eh, glede teh osmih eh, kriterijev. Mislim, da torej ponovno pozivam komisijo, da naj se to ne bi ponavljalo. Če naj stvari ocenimo, moramo poznati tudi rezultate eh, takih eh, preizkusov. Torej, zgleda, kot da nam komisija ne bi zaupala. Torej, priden se pripravi dokončni predlog uredbe, čaka še veliko dela. Uh, upam, da si bo komisija natančno ogledala Dorfmanovo poročilo in upam, da bo kolega Dorfman še naprej uh, spremljal to temo. Gospod Hojslih, prosim, eno minuto. Ja, Eh, hvala za to poročilo. To, kar je povedal gospod Dorfman, jasno kaže, da so potrebna še določena pojasnila. Tako kot eh, so povedali drugi, se mi zdi to eh, razmejevanje prestrogo in se mi zdi, da mm, ne bo dovolj uporabiti samo te kriterije, gre tudi za okol, socialne okoliščine, ki, so, ki jih je treba upoštevati v območjih z omejenimi možnostmi. Ka, ker je pomoč za kmetije v takih območjih eksistenčnega pomena za preživetje, e, mora komisija še razmisliti o tem, da še e, izpili sedanji rastar, tako da bo e, omogočila preživetje kmetijam v teh območjih. Mislim, da bo prišlo do velikih sprememb. E, kar pa ni vedno razumljivo in kar bo vodilo do preplaha med eh, kmetovalci in tudi do velike negotovosti in zato je treba še naprej delati na tem. Hvala. Čaba Tabajdi, prosim. Csaba, mikrofon, please. Nagyon fontos, hogy a Dorfman jelen... Zelo pomembno je, da Eh, skupna kmetijska politika upošteva tudi področja, ki so bila do sedaj malo zanemarjena. Eh, in to izhaja iz tega poročila. Obstaja velika okoljska tveganja, vendar eh, gre tudi za socialna vprašanja, s katerimi se moramo soočati. Veseli nas, da je komisija na osnovi opredeljenih kriterijev uh, Eh, pripravljena vzpostaviti sistem, ki naj bi to zagotavljal. Želim opozoriti na to, da so velike razlike med državami članicami in da je diskriminacija ne samo pri neposrednih plačilih, temveč tudi pri drugih zadevah. Prepričan sem, da je komisar obveščen o tem, torej velike razlike so med državami članicami. In tudi danosti, okoliščine so različne, kar zadeva eh, razpoložljivost vode in tako naprej v nekaterih regijah Evrope eh, prihaja do eh, problema, da eh, nastaja postinja in skupna kmetijska politika se mora predvsem ukvarjati tudi s temo oskrba z vodo oziroma z viri vode. Hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se našemu kolegu Dorfmanu za odlično poročilo. Mislim, da je zelo dobro zaokrožil celotno vprašanje, kar se tiče predloga komisije. In predvsem gospodu komisarju bi povedal naslednje. Namreč to delo je eh, zahtevalo kar nekaj mesecev delo, dela, tiče se številnih sektorjev po različnih državah, za katere obstaja tveganje, da postanejo razvrednoteni. In zato je treba dejansko nekaj narediti in to je zdaj bistvena zadeva. To bo tudi jutrišnje vprašanje. Namreč treba je narediti nekaj v tem trenutku, ko je proizvodnja marsikje zelo ogrožena. Treba je delovati hitro in mislim, da ne, ne smemo čakati tri leta, da bomo dobili jasen odgovor, kajti kmetje so v nevarnosti že danes. Hvala, gospod Nota. Ja. Gospa Isaja. Hvala, gospod predsedujoči. dobro je, da se v tem poročilu ukvarjamo z območji z omejenimi možnostmi. Temeljna ideja je, da je treba eh, zagotoviti take pogoje za kmetovanje povsod v Evropi, da se splača kmetovanje. In zato je pomembno, uh, uvrst, pomembna taka razvrstitev regij. Malo sem bila tudi presenečanja. Seveda je treba upoštevati tudi to, kar je bilo storjeno pri prejšnjih prenovah za uh, območja z omejenimi možnostmi. V glavnem je to um, bilo malo, kajti kmetijstvo so prenavljali predvsem upoštevajoč eh, območja z ugodnimi pogoji. In, uh, Sedaj naj bi to spremenili, določene stvari je treba spremeniti. Uh, To velja naprimer za eh, mlečne kvote in eh, tudi za praho v eh, območjih z omejenimi možnostmi. Torej so bile zmeraj zapostavljena pri tem. Gospod Sikirski. Razmišljati morami, moramo in upoštevajo različne pogoje kmetovanje, različne podnebne pogoje, različne, različna tla, in tudi različne historije, zgodovinske in socialne okoliščine. Vse to vpliva na proizvodnjo tudi na tem področju in na ekonomiko ter uspešnost teh dejavnikov. Vse to je treba obravnavati v okviru SKP in eh, tukaj se strinjam s poročevalcem, ko pravi, ko ga skrbi kako bo z ustreznimi merili. Potrebujemo bolj poglobljene študije oziroma raz, eh, pre, premislek in analizo učinkov oziroma oceno učinkov. Podpora tem območjem mora biti stalna tako v okviru SKP kot v okviru naslednjih perspektiv. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi dal besedo gospodu komisarju. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvalil bi se tudi sam gospodu Dorfmana za odlično poročilo na podlagi sporočila komisije za to, da bi bilo bolje, eh, bolje usmerjene aktivnosti na območje z naravnimi omitvami. Cilj je, da dosežemo stalno izrabo zemlje, zemlišč in, za, in tudi to, da se ohranijo eh, eh, torej, eh, podeželska območja. Vse to mora omogočiti tudi življenje kmetovalcev, hkrati pa ne vplivati preveč na naravno okolje odločili smo se, da umaknemo socialna merila eh, v tem okviru in takšen umik socialnih meril je treba videti v določenem kontekstu, namreč kontekstu vseh ukrepov, ki so na voljo državam članicam, kar se tiče podeželjskega razvoja in eh, regulative na tem področju. gre za razvoj mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, turizma in drugih zadev v tem kontekstu ter zagotavljanje temeljnih storitev. Zato takšna plačila niso neke in, neka intervencijska plačila, a ampak torej, treba je videti v tem uh, uh, ustrezno podporo kmetom, kmetovalcem. Zato je treba ustrezno spremljati in revidirati vsa področja, ki se jih to tiče. Predlog, da upoštevamo tudi oddaljenost, je morda vprašljiv. Stališča perifernosti so še drugi, nekateri drugi kriteriji, ki jih lahko upoštevamo, naprimer specifika posameznih eh, pridelkov in tako naprej. Na različnih stopnjah tega procesa je komisija prosila države članice, da ji predlagajo alternativne predloge glede biofizikalnih meril in, in uh, pra, vrednosti pragov. Vse to je bilo analizirano strani znanstvenikov, zato da bi prišli do nekega transparentnega in čim širšega modela za uporabo. Vse to pa nas mora peljati v smeri ugotovitve, da imamo tu velike težave glede na to, kar si je svet sicer zaželel. testiranje eh, razdelitve na biofizikalnih kriterijih nas je pripeljalo k temu, da v okviru SKP po letu 2013 predlagamo ustrezno obravnavo teh rezultatov. Vsa zakonodajna, eh, vsi zakonodajni predlogi pa bodo morali na to ustrezno odgovoriti. Much, Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena, o tem bomo glasovali tudi čez dva tedna na delnem zasedanju v Bruslju. Kolik?